Dear colleagues, could you please take seat? Dragi kolegi, prosim, če se lahko posedete. Začenjamo z današnjo sejo. In sicer smo pri deseti točki dnevnega reda. Pozdravljam Johna Berigana, ki je namestnik direktorja DG komisije in pa podpredsednika EJOPE, gospoda eh, Bernardina. Tudi on je z nami že drugi dan. In kot verjetno veste, bomo zdaj razpravljali o zelo pomembni točki. In sicer gre za delegirano uredbo, komisije o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih in naložbenih proizvodih za male vlagatelje in zavarovalnih proizvodih. In eh, večino komentarjev ste že slišali in so vam bili eh, razposlani. Smo na začetku intenzivnega dialoga s komisijo o izvajanju direktive PRIPS 2001-2001. Po mnenju parlamenta je ta direktiva in eh, dokument s ključnimi informacijami ključno orodje za izboljšanje preglednosti in obveščanja vlagateljev. Veste, da smo si izmenjali nekaj pisem s komisijo, najprej februarja in marca, ko je parlament izpostavil vrsto problemov in odprtih vprašanj. Potem smo imeli dialog. Eh, najprej s komisarjem Hilom in potem naprej s komisijo in potem smo poslali še eno pismo tik pred sprejetjem delegiranega akta, v katerem smo še vedno opozarjali na nekatera odprta vprašanja in probleme. Žal, po mnenju parlamenta našega odbora, delegirani akt, ki je bil sprejet, ni zadovoljiv, ni ustrezno upošteval naših pomislekov in to je razlog, zakaj smo tekom poletja uh, se zedinili in je vrsta političnih skupin predlagala ugovor. Poročevalka je uh, eh, sprijela uh, eh, to vlogo, da je ona tista, ki bo pripravila dokument z zavrnitvijo. Gre za zelo pomembno formalno dejanje strani parlamenta uh, in s tem parlament izkorišča svojo pravico, da ugovarja delegiranemu aktu razumem, da je parlament eh, želel izkoristiti to pravico iz vrste razlogov, ki so vezani na postopkovni vidik. Eh, in sicer gre seveda predvsem za to, da pomisleki parlamenta niso bili v zadostni meri upoštevani, tako kar zadeva metode, kot kar zadeva uh, vsebino. Podrobnosti seveda so zabeležene tudi v dokumentu, ki smo ga predložili in predvsem si želimo izenačiti pogoje za različne proizvode in eh, imamo tudi komentarje na izračun oziroma metodologijo za izračun uspešnosti in tako dalje. Eh, poročevalka bo lahko pojasnila kaj več. Gre torej za pomemben trenutek. Eh, pomemben je ta dialog, ki ga želimo imeti pred glasovanjem, zato da bomo lahko bolj jasno predstavili svoje argumente in da bomo lahko pozorno prisluhnili tudi komisiji in EOP. Zdaj pa kar dajem besedo gospe Beres, potem bodo dobili besedo še predstavniki drugih poslanskih skupin, potem pa še naše goste. Gospa Prvanš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala komisiji eh, in EOP-i, da, da so prisotni na tej izmenjavi mnen. Odbor Ekon se ukvarja z resolucijo, v kateri izraža svoj ugovor na eh, delegirani akt in to je zato zelo pomemben trenutek odločitev, ki jo bomo sprejeli, pa je seveda prav tako pomembna. Želim vas opomniti na to, kako pomembna je ta zakonodaja, ki jo imenujemo PRIPS in predvideva, da bi določeni akteri na finančnih trgih morali objaviti eh, dokument s ključnimi informacijami, v katerem bi pojasnili potrošnikom oziroma vlagateljem eh, malim ulagateljem, za kakšen proizvod gre, kakšen proizvod kupujejo. Ne gre za komercialen dokument, gre za dokument, ki bo malim ulagateljem uh, eh, omogočil, da bodo lahko primerjali različne proizvode in da bodo lahko se odločili za najboljšo naložbo zase. Uh, gre za besedilo, ki je v središču eh, naših načrtov za notranji trg in zaščito potrošnikov. Naj vas opomnim, da je na prvi ravni besedilo bilo sprejeto z veliko večino tudi v parlamentu. 637 eh, parlamentarcev je glasovalo za in mislim, da smo vsi nekako zavezani s tem glasovanjem in eh, to tudi kaže, kako pomembna je ta zakonodaja. Ampak eh, vendarle, eh, tri eh, vrste raz, pomislekov smo nekako oblikovali oziroma odkrili, kar zadeva regulativno-tehnične standarde na drugi ravni. Glavni pomislek je, institucionalne narave in je seveda zelo pomemben. Parlament se je boril, da bi eh, dobil pravico odločanja na drugi ravni, čeprav gre tu samo za formalno pravico. Eh, no, glede na to, da sem že dolgo tu, vem, kako pomembno je, da ima parlament možnost vplivati na drugi ravni. To je ključen element demokracije, da lahko na ta način vplivamo na to, kako se zakonodaja izvaja. Uh, Res je, da smo imeli majhno igro sklivalnic med posameznimi akteri pred objavo dokumenta strani komisije. Komisija nas je obvestila, da je parlament zastavil vprašanja, eh, ni pa izpostavil, da je parlament eh, ugovarjal predlogom in komisija je ne, da bi eh, odgovorila oziroma pričakala odzive parlamenta, objavila Eh, svoje regulativne standarde. Potem eh, drugič, ti regulativni standardi na drugi ravni odpirajo določena vprašanja, ki so povezana z eh, tudi razlogi, zakaj imamo pred sabo tako resolucijo in to se navezuje predvsem na sektor zavarovalništva in tudi na ugotavljanje uspešnosti. Potem pa je tu še tretji pomislek, ki je. Ki sicer ni izražen v osnutku resolucije, ampak eh, pričakujem, da ga bodo kolegi izrazili in sicer pravi, da bi morali odložiti eh, stop v veljavo za to zakonodajo. In eh, mislim, da nam bo gospod Bernardino z komisije lahko pojasnil, kakšen je eh, pravni okvir, v katerem smo se znašli in kaj se bo zgodilo, če bo zakonodaja na prvi ravni stopila v veljavo, ne da bi regulativni standardi eh, v istem momentu že obstajali. Eh, pravijo, da bi to vneslo preveč razhajam, preveč zmede. V vsakem primeru pa mislim, da je to pomembno vprašanje, o katerem se moramo tudi izreči v razpravi, ki bo sledila. Najlepša hvala za skupino e LS. Gospod Pac, najlepša hvala. E, moram se opravičiti v imenu naše e, poročevalke v Senci, gospe Sipi Kajnan, ki me je prosila na, na domestim in poskušal bom jo dobro izastopati. Uh, Namen zakonodaje PRIPS je zagotoviti jasnost in primerljivost med različnimi paketnimi proizvodi na čim bolj nezavajajoč in eh, korekten način. In eh, ti dokumenti naj bi bili razumljivi eh, celi vrsti vlagateljem, ki naj bi, jih, eh, naj bi bili sposobni ti, te proizvode primerjati, ne glede na to, kje jih kupujejo. Skratka, vse skupaj naj bi bilo zelo uh, razumljivo, dostopno in uh, na ta način na voljo tudi najbolj neizkušenim vlagateljem. Potrebno pa je tudi zagotoviti ravnovesje med obravnavo posameznih vrst paketnih proizvodov. Eh, po mnenju naše pročevalke v senci cilj uredbe ni ustrezno odražen v tehničnih standardih, kakršni so predlagani. To še posebej velja, ko gre za obravnavo eh, produktov z različnimi naložbenimi opcijami in eh, kjer gre za eh, kreditno tveganje pri naložbenih oziroma pri zavarovanih proizvodih in ko gre za izračun stroškov in napoved oziroma pregled uspešnosti. Prosili bi komisijo in EOPO, če lahko danes nakratko pojasnijo, zakaj so sprejeli odločitve, kakršne so pri teh točkah v regulativnih standardih eh, in da razložijo, kakšni so njihovi argumenti v podporo tem odločitvam. Eh, kar zadeva eh, tehnične standarde, našo skupino skrbi tudi časovnica glede izvajanja uredbe PRIPS. Mislim, da je potrebno govoriti o možnosti, da bi odložili eh, vstop v veljavo te eh, zakonodaje. Mora pa biti razprava o tem seveda previdna. Vsekakor pa je ključno, da zagotovimo eh, gladko izvajanje vseh zahtev, ki jih prinasa ta zakonodaja. Gospa Pitikanen želi vendarle izpostaviti, da smo posem zavezani vsebini te uredbe. Uh, To ne velja samo za gospod Pitikajn in temu se lahko pridružim tudi sam. Hvala. Gospod Kamal. Najlepša hvala. E, v letih, ko, smo, ko delamo tu v parlamentu, e, pripravljamo zakonodajo, poslušamo argumente zagovornikov in nasprotnikov in mi smo tisti, ki moramo presoditi, komu e, verjamemo, katerim pomisleke bomo upoštevali in katerih ne. In v tem primeru nekateri izraženi pomisleki v zvezi s tehničnimi standardi strani eh, samega sektorja so taki, da nekateri lahko spregledamo, v drugih primerjih pa gre za eh, upravičene pomisleke podjetji, ki ne, da ne bi želela te zakonodaje, ampak želijo, da bi ta zakonodaja bolje delovala za nje in tudi za potrošnike. Ne bom uh, šel v podrobnosti glede tega, strinjam se s tem, kar je bilo povedano strani kolega v imenu ELS. Uh, eh, bi pa se najprej želel zahvaliti komisiji, da je danes z nami in imam uh, enostavno vprašanje. Če zavrnemo regulativne tehnične standarde, kaj se bo zgodilo potem? Uh, ali bo komisija odložila vstop v veljavo oziroma kako lahko komisija. Uh, omilila morebitne težave, do katerih bi lahko prišlo, če RTS oziroma regulativni standardi ne bodo sprejeti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nimam kaj dosti dodati temu, kar so povedali prejšnji govorniki. Pomisleki so jasni. Delegirani akt, ki je bil sprejet junija, ni dovolj jasen in eh, tiste točke, ki nam zbujajo skrbi, so bile izpostavljene v pisnih dokumentih, nekatere smo zdaj ponovno izpostavili. In Evropski parlament se je zelo trudil, da bi na čim bolj transparenten način izboljšal eh, zakonodajo. In ne moremo si privoščiti, da bi tu zagrešili še kakšne dodatne napake. Mene zanima, eh, kaj pravi komisija glede časovnice. Ne, torej pridružujem se vprašanju prejšnjih govornikov. Hvala. Hvala. V imenu Goj, e, naslednji govornik. Gospod predsedujoči, naš poročevalec v senci je zunaj, tako da prosim, da nadaljujete po seznamu eh, pred. Eh, pročevalcev v senci in na koncu se bo izrekel tudi on. Sam pa nisem pročevalec v senci. Dobro. Sven Gingold. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj izpostavim v imenu naše skupine, da smo povsem predani ciljem zakonodaje PRIPS. Želimo čim boljše obveščanje potrošnikov in želimo večjo primerljivost proizvodov za male vlagatelje, zato da bi tudi eh, v večji meri odprli trg na področju finančnih storitev. Vemo, da obstajajo določeni deli eh, finančnega sektorja, ki niso najbolj navdušeni na tem, njihovi prihodki bi s tem upadli in vemo, da se je pojavil velik pritisk tekom pogajanj, eh, že ko smo govorili o zakonodaji na prvi ravni. Torej nismo naivni. In vemo, da ta ugovor eh, nekako služi tudi tistim, ki jim ne želimo služiti. Ampak. Ravno spričo tega je pomembno povdariti, da besedilo na prvi ravni ni predmet pogajanj, tudi ne z našega vidika. Ostati mora tak, eh, kakršen je. To zakonodajo želimo izvajati in izvajati jo želimo na ustrezan in nezavajajoč način. Uh, In moram reči, da sem zelo nezadovoljen s tem, eh, kako je potekalo sodelovanje. Komisiji, smo, eh, komisiji in ESMI smo eh, zelo kmalo posredovali svoje pomisleke in povedali smo, da podatki, ki bodo predstavljeni v obliki grafih na nek privlačen način potrošnikom po vsej Evropi, opozorili smo na to, da so to vrstni podatki lahko zavajojoči. Eh, kajti uh, imamo izračune številnih skladov, lasniških skladov, uh, tudi nepremičninskih skladov in izkazalo se je, da če se izvede izračune nazaj za zadnjih 20 let, če bi zakonodaja PRIPS že veljala in uh, če upoštevamo priporočeno obdobje uh, lasništva 5 let, da bi podatki predstavljeni v naj. Uh, slabšem scenariju bili preveč optimistični v tretjini primerov. V tretjini primerov bi dejanska vrednost eh, naložb eh, upadla, ampak eh, tudi v primerih, ko bi tudi najmanj ugoden scenarij predvideval, da boste vendarle nekaj pridobili in to je seveda zavajojoče. In ne smemo pozabiti, da uvajamo to zakonodajo v eh, okoliščinah, ko so obresne mere zelo nizke. Eh, pričakujemo pa seveda, da bo prišlo s časoma do popravkov na eh, delniških trgih. In seveda, ker pretekla uspešnost eh, igra tako pomembno vlogo pri predstavitvi scenarijev, bomo s tem posredovali potrošnikom informacijo, da bodo tudi v primeru neugodnega eh, scenarija eh, lahko računali na dobiček. Potem pa lahko pride do popravka trgov in potem bodo na vrata nas trkali ljudje, ki nam bodo povedali, da so izgubili Eh, denar na borzi in da zakonodaja oziroma da dokumenti, ki so pripravljeni bili v skladu z zakonodajo, eh, niso opozarjali na ta problem. Nikogar nočem odvračati, nočem odvračati ljudi od tega, da bi tvegali. Preveč ljudi ima eh, denar samo na vrčevalnih računih, ampak ljudje morajo vedeti, kakšno je tveganje in da lahko izgubijo svoj denar. To je pomembno in zato so informacije tukaj eh, zavajujoče. Obvestili smo komisijo, obvestili smo ESMO. Eh, in uh, prosili smo, da se preveri naše podatke, da se preveri, ali so naše kalkulacije pravilne in še do danes nismo dobili potrditve, ali so ti podatki pravilni ali ne. Eh, neke razprave eh, smo imeli, zahvaljujem se pristojnim v komisiji in v ESMI, da so bili pripravljeni stopiti v to razpravo, ampak vendarle ni prišlo do neke končne rešitve. Eh, In zdaj moramo stvari urediti, kajti zakonodaja na prvi ravni pravi, da informacije ne smejo biti zavajujoče. In pa druga točka, ki nas skrbi, je, da smo v uh, pogajanjih dosegli uh, uh, opozorilo za, uh, dokum, za pro, produkte, ki so preveč kompleksni. Ampak vendarle v zakonodaji ni nikjer eh, predstavljeno, kako naj bi to opozorilo bilo izdano. In zdaj me zanima, ali ste pripravljeni s smernicami ali kakim podobnim dokumentom zagotoviti, da se bo to opozarjanje enotno uporabljalo na skupnem trgu, kajti v okviru kapitalske unije želimo seveda enaka pravila povsod tako da bomo dejansko uh, unijo kapitalskih trgov lahko dosegli. Podpiramo PRIPS, podpiramo cilje zakonodaje PRIPS, ampak res pozivamo uh, komisijo in nadzorne organe, da bolj konstruktivno sodelujejo, ko gre za tako resne pomisleke, kot smo jih vzpostavili mi. Hvala. Hvala. Ne vidim, da bi še kdo želel besedo tako da lahko damo besedo Johnu Berju. Izvolite. Najlepša hvala predsedujoči in hvala za to priložnost, da lahko sodelujem v tej zelo pomembni razpravi. Zakonodaja, PRIPS in določbe povezane z dokumentom s ključnimi informacijami predstavljajo pomemben korak k boljši zaščiti potrošnikov in komisija je prepričana, da bi morala nova pravila čim prej stopiti v veljavo. Uh, še posebej dokument s ključnimi informacijami bo prvič unesel skupen standard za eh, izdajatelje vrednostnih papirjev glede celega nabora različnih eh, produktov. Tako bodo vlagatelji lahko eh, dejansko primerjali tveganja, uspešnost in stroške povezane s posameznimi proizvodi produkti in na ta način bodo lahko sprejeli boljše odločitve. To je tista logika, ki jo moramo imeti v mislih. 1. junija je komisija sprejela delegirano uredbo, o kateri danes govorimo in v njej eh, je podrobno opredeljena vsebina in oblika dokumenta s ključnimi informacijami. Eh, to je temeljilo na tehničnih standardih, ki nam jih je predložil eh, nadzorni organ 6. aprila. Vemo, da so nadzorni organi pri pripravi teh eh, standardov eh, delali v, zelo intenzivno, v zelo kratkem času, ampak vendarle uporabili so eh, specializirano strokovno skupino, izvedli tudi javno posvetovanje in spričo vseh teh posvetovanj smo prepričani, da so ti standardi visoke kakovosti in da prinašajo pravično ravnovesje med interesi vseh deležnikov. Morda bo Gabriel za mano lahko podrobneje pojasnil, eh, zakaj so bile sprejeti standardi, kakršni so. Ampak eh, najpomembneje je, da eh, predlog glede dokumenta s ključnimi informacijami temelji na naših potrošniških testiranjih. In zato smo prepričani, da je ta predlog skladen s potrebami dejanskih uporabnikov. Tudi komisija je morala delati zelo hitro, Eh, da je upoštevala rok za sprejetje delegirane zakonodaje. In kot je predsednik že omenil, smo eh, tekom celotnega procesa priprave vse čas obveščali odbor Eko na našem delu. In uh, eh, vse čas smo vas opozarjali tudi na to, da imamo zelo ambiciozno časovnico glede sprejetja zakonodaje. Uh, vem, da je nekaj težav glede uh, časovnice v zvezi s pismom Ekona, ki smo ga prejeli konec junija. To je ne bo srečeno, ampak vsekakor eh, tega ne smete razumeti kot znak nespoštovanja do vašega parlamenta. Glede tega moram biti jasen. Razlog, zakaj smo zakonodajo sprejeli tako hitro, eh, je, da smo želeli sektorju dati čim več časa, da bi znotraj predvidenega roka eh, pripravil izvajanje te zakonodaje. Eh, Zavedamo se, da je časa še vedno razmeroma malo in zato eh, ukrepamo, da bi čim bolj olajšali izvajanje. Imeli smo eh, delavnico za deležnike julija, eh, komisija pa je pripravljena pripraviti smernice za izvajanje tako na prvi kot na drugi ravni zakonodaje. Skratka, naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi pomagali sektorju, da bo začel izvajati ta pravila do roka, ki ga predvideva zakonodaja. Komisija pa bo postopu v veljavo tudi preverjala, kako eh, bodo ta pravila delovala v praksi. Obveščali bomo parlament o naših dognanjih in na ta način bomo tudi ugotovili, kakšni ukrepi so potrebni in kako bo eh, potrebno reševati morebitna pereča vprašanja, če se bodo ta pokazala. Naj bom jasen. Okvir PRIPS je prvi poskus, da bi zagotovili primerljivost Eh, naložbenih produktov za male vlagatelje. Za nas je to zelo pomemben korak naprej. Regulativni tehnični standardi, eh, ki so v tej eh, delegirani uredbi, izhajajo iz kompromisa najrazličnejših interesov. In to vrstni kompromisi seveda nikoli ne morejo po vseh plateh zadovoljiti vseh, konec koncev gre za kompromis. Ampak pripričani smo, da bodo mali vlagatelji imeli veliko koristi od novih pravil in zato pozivamo vse, da prizadevamo k temu, da bi celoten okvir PRIPS stopil v veljavo do predvidenega roka. No, najboljša rešitev bi bila seveda, da bi tako eh, PRIPS kot delegirana zakonodaja stopila v veljavo istočasno. Če bi revidirali tehnične standarde, bi neizogibno prišlo do zamud pri izvajanju osnovne uredbe. Zato je komisija pripravljena tudi če se danes odbor odloči zavrniti eh, standarde, da še naprej sodeluje z vami pri pripravi kompromisa, s katerim bi upoštevali vaše pomisleke in kar bi omogočilo, da bi tehnični standardi pravočasno stopili v veljavo in s tem bi seveda lahko eh, izpolnili prvotni cilj. Vsekakor pa naj povem, da glede na eh, mnenje naše pravne službe smo prepričani, da je zakonodaja na prvi ravni samostojna vsebuje določbe, ki bodo neposredno stopile v veljavo 31. decembra. In eh, druga najboljša rešitev eh, bi bila, da se zanesemo na to, da že sama prvotna zakonodaja vsebuje dovolj eh, usmeritev glede priprave eh, dokumenta s ključnimi informacijami. Seveda taka rešitev ne bi bila optimalna, prišlo bi do določene pravne negotovosti, eh, lahko bi prišlo do dodatnih stroškov. Izdajatelji bi morali sami eh, nekako eh, izdelati svoje predloge in če bi potem naknadno bili, bili sprejeti eh, tehnični standardi, bi morali seveda zagotoviti spoštovanje. Komisija je seveda v tem primeru pripravljena s smernicami eh, čim bolj omiliti tveganje neskladnosti, ampak eh, vendarle to bi trajalo bistveno dlje in bilo bolj naporno, tako da to vsekakor ni optimalna rešitev. Te rešitve si ne želimo, bi pa vendarle tudi taka rešitev izboljšala razmere za male vlagatelje v primerjavi z današnjo situacijo. Če torej povzamem, prepričani smo, da eh, je delegirana uredba, kot je sprejela komisija, najboljša rešitev za pripravo dokumentov s ključnimi informacijami. Tudi pa, če tehnični standardi ne bodo sprijeti, bo eh, zakonodaja PRIPS še vedno veljala. To sicer ni najboljši izid, ampak še vedno je ta izid boljši, kot če ne bi imeli ničesar. Ampak, da bi se izognili tej eh, manj optimalni rešitvi, smo pripravljeni še naprej sodelovati z vami, zato da bi dosegli kompromis, ki bi omogočil, da bi tako zakonodaja na prvi ravni kot delegirana zakonodaja stopila v veljavo do predvidenega roka konec letošnjega leta. Hvala. Thank you. Hvala. Moram reči, da sem uh, presenečen, ko ste rekli, da je ta drugi scenarij, drugi najboljši scenarij. Uh, Eh, sam se ne strinjam z takšnim tolmačenjem eh, te zadeve. Gospod Bernardino, zdaj dobi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil za priložnost, da tukaj eh, spregovorim na tem skupnem zasedanju. Dobro je, da govorimo o tej zelo pomembni temi, te, tem pomembnem delu, kar se tiče regulativnih tehničnih standardov pri PRIPS. Eh, eh, želimo ponovno pridobiti zaupanje vlagateljev. No, osnutek tistega, kar so pripravili eh, nadzorni organi, torej tri ese, kaže na to, da so se trudile najti nekaj, kar bi bilo koristno za vse proizvajalce pripsov in pa vlagatelje. Tukaj so bila izvedena posvetovanja, kar trikrat posvetovali so se tudi s skupino strokovnjakov in imeli uh, preizkus eh, na potrošnikih. In uh, kazalo je, da je treba najti ustrezen, uravnotežen, tehničen uh, kompromis. In ESE e so si prizadevali za to. No, to ravnoteže je bilo težko najti, naprimer, kar se tiče stroškov in uh, kaj to predstavlja za različne naložbene produkte. E, mislim, da bi dokumenti s ključnimi informacijami tukaj uh, prinesli veliko dobrega, kar se tiče primerljivosti. Mislim tudi, da ne bi smeli gledati na primjer za biometrično tveganje kot na nek uh, uh, strošek. Po mojem mnenju je to prava razlaga. Trdo smo delali zato, da bi našli pravo ravnotežje, tudi glede tvegan. Potem pa kreditno tveganje. Mislimo, da je zelo pomembno, da priznamo to kreditno tveganje, kadarkoli se pojavi. E, to lahko uh, vključuje tudi uh, tiste zavarovalnice, ki so uh, vključene v solventnost 2. Zato nimamo neke splošne izjeme za uh, zavarovalce. Rešitev, ki smo jo našli, mislim, da je uh, dobra, glede na situacijo danes. E, mislim, da so e, kreditne agencije tukaj lahko nek e, posrednik. Lahko pa tudi zmanjšamo kreditno tveganje na ta način in večina zavarovalnic je tukaj vključenih v solidnost dve in morajo to upoštevati. Potrebujemo tudi boljšo preglednost trga. In to lahko v prihodnje omogoči tudi druge rešitve. Na tem bomo še delali in eh, v šesti eh, uvodni navedbi smo to tudi jasno povedali. Potem pa še scenarij o rezultatih. Razumemo, da je zelo težko najti rešitev, ki bo izhajala, na različnih, eh, izhajala iz različnih scenarijev za prihodne rezultate. Težko si vse to predstavljati, ampak mi smo delali na tem in v osnutku regulativnih tehničnih standardov smo tudi skušali predvideti, kako bi se določeni slabi scenariji lahko zdeli preveč rožnati oziroma so prikazani kot taki. Mislim pa, da je osnutek RTS dovolj dober, da zagotavlja e, neko pošteno sliko za potrošnike in jih ne zavaja. E, pri ESAH smo se soočili tudi s predstavniki industrije. To za vas ni novo, to sem omenil tudi, ko sem bil nazadnje tukaj in smo govorili o pripsih. Skušali smo zagotoviti, da e, bi. Uh, komisija čim prej dobila naš, naš osnutek RTS in potem, da bi se to začelo izvajati. Imeli pa smo seveda kratke časovne roke. E, na ravni um, organov smo e, skušali tudi pripraviti industrijo na to. E, izdali bomo dokument takoj, ko bo pripravljen. In skupaj s člani smo razpravljali tudi o praktičnem izvajanju. Pri tem pa nismo pozabili na različne deležnike. Zelo smo bili eh, zavezani eh, temu, tudi strani industrije smo dobili podobne zaveze, ampak seveda bodo naslednji meseci predvsem za industrijo eh, zelo zahtevni. Jo ja, želimo zagotoviti tudi nek, kar se da dober mehanizem za prehod na novo obdobje. Potem je bilo nekaj omenjeno še o opozorilih. O komisija nam je to posredovala in mislim, da v uredbi jasno piše, da to ni nekaj, kar bi moralo biti vključeno v regulativne tehnične standarde, vendar pa smo pripravljeni še naprej delati z vami in vidimo, da je tudi komisija zavezana temu, da se eh, začne praktično izvajati eh, tudi eh, ta mehanizem opozarjanja. Zavedamo se, da obstajajo pomisliki in skrbi in mi eh, želimo eh, sodelovati tako s komisijo kot parlamentom, da bomo razjasnili vsa odprta vprašanja. Zavedamo se skrbi. Eh, potem smo imeli tudi vprašanja in odgovore, tista najpogostejša vprašanja, kjer smo vključili tudi skrbi parlamenta, ki so bili že preizražene. E, mislim, da vsi tukaj moramo služiti tistim, ki jim moramo služiti. To so naši potrošniki, naši državljani in upam, da nam bo to skupaj uspelo. Uh. Hvala. Hvala, gospod Bernardino. mislim, da je pomembno to, kar je povedal predstavnik komisije. Tukaj gre za kompromis, to moramo razumeti. Ampak eh, po eni strani smo politiki in vemo, kaj pomeni kompromis. Niste me pa pomirili s tem, ko ste rekli, da gre za kompromis. Kompromis je pač eh, kompromis. Eh, ki vključuje tudi parlament, ampak. Eh, težko eh, tukaj povežem vsebino in pa tale kompromis. Tukaj potrebujemo eh, zagotovila, da ne bo jasnih pomankljivosti, ampak če bomo zaradi kompromisa predstavili dokument, ki naj bi omogočal primerljivost, pa tega ne naredi, kakšen je potem sploh smisel tega kompromisa? Kompromis eh, bi moral biti nek dober eh, kompromis, ki vodi k rezultatom, ne pa, da že eh, začnemo s takim izhodiščem. Zavedamo se zelo konkretnih pomisli, pomislekov, ki so bili izraženi. Mogoče bi se zdaj eh, člani in članice odbora lahko odzvali na to. Preden vam dam besedo, pa bi rad povedal eh, še to, da je moja prva reakcija presenečenje. presenečeni o tem, da ste rekli, da bi to lahko naredili brez delegiranega akta. Mislim, da eh, je to stališče, s katerim se tudi naši člani ne bi mogli strinjati. Prvonš. Hvala. Najprej bi se zahvalila obema gostoma za to, da sta prišla k nam. No, ampak vrnila bi se na svoje vprašanje in sicer glede uh, scenarija, ki gotovo ni najboljši ne za parlament, ne za komisijo. Uh, no, tukaj bi imeli zakonodajo uh, brez RTS. Kako bi to uh, sploh delovalo, da bo se ta zakonodaja izvajala na bolj ali manj homogen način v vseh državah članicah in uh, pri vseh akterjih. To me zelo skrbi. Potem pa bi rada tudi konkreten odgovor na naslednje vprašanje. Predsednik našega odbora je poslal pismo komisiji, komisarju in ali sta se EU pa in komisija pripravljeni uh, vrniti za mizo in se še naprej pogovarjati o eh, situaciji. Kakšne so perspektive za to, da se RTS-i izboljšajo? Hvala. Burkhard Balc. Burkhard Balc. Äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi Johnu Bergenu in gospodu Nadinu za današnjo razpravo. Mi kot odbor ekon imamo pomisleke pri predloženih tehničnih standardih in mislim, da smo komisijo o tem pravočasno obvestili, po mojem mnenju. In pred sprijetjem eh, samega akta bi si seveda želeli možnosti, da bi konkretno govorili s komisijo o moribitnih eh, spremembah v osnutkih. Seveda ima komisija. Uh, pravico, da uh, eh, spremlja ali zavrne komentarje na uh, predlagane delegirane akte, ravno tako kot ima parlament pravico sprejeti ali zavrniti predlagane delegirane akte. In lahko rečem, da govorim v imenu celotne skupine ENS, ko pravim, da bi z vidika interinstitucionalnega sodelovanja si želeli bistveno boljšega izida bistveno drugačnih razmer. Za nas je jasno, da eh, je potrebno se eh, lotiti teh delegiranih aktov, obravnavati eh, točke, ki ostajajo nejasne in kakršnakoli rešitev, ki bi povsem nekako ignorirala naše pomisleke in komentarje, je za nas nespremljiva. Ključna je seveda tudi prejavna gotovost za potrošnike, ki bodo na koncu tisti, ki bodo izvajali, eh, ki bodo eh, kupovali te produkte. Eh, podnebna pa je tudi prejavna gotovost za izdajatelje oziroma proizvajalce. Ravno tako pa moramo vedeti, da kakršnakoli rešitev ima lahko posledice tudi za časovnico zakonodaje PRIPS. Nekaj pa mora biti eh, jasno. Mislim, da nihče ne želi, da bi PRIPS odložili nekam v neko negotovost, kajti eh, znotraj Evrope in tudi kar zadeva čezmejni dostop do trgov eh, so enotne informacije za potrošnike ključne. Seveda to razumemo in to je tudi razlog, zakaj potrebujemo uredbo PRIPS in pripadajoče delegirane akte. In po mojem mnenju, in tu se, se izredno ne strinjam s tem, kar je povedal gospod eh, Benigan, mislim, da bi oboje moralo stopiti v veljavo istočasno, kajti. Eh, vprašanje eh, časovnice in tehničnih standardov je seveda neločljivo povezano samo primarno zakonodajo in druga najboljša rešitev, kot ste jo poimenovani, za me ni izvedljiva in tudi sam se čudim, da to, tem upravite druga najboljša možnost, kajti če, tem, eh, če uporabljate besedico najboljši, eh, vzbujate napačen vtis. In zato mislim, da bi komisija morala ponovno razmisliti o svojih stališčih. Mnenja sem, da je v interesu vseh, da najdemo dobro rešitev. Danes bomo izvedli glasovanje in vse, kar zadeva našo, mojo poslansko skupino, lahko povem, da smo takoj potem pripravljeni začeti s pogovori z komisijo in uh, vsemi ostalimi upletenimi, vključno uh, s poročevalko. Hvala. Eh, Hvala. Gospod Kamal, želite spregovoriti? Da, izvolite. E, rad bi se navezal na Bergonš in Burkharda. Mm, strinjam se z Burkhardom, mm, s tem, kar je povedal. In e, komisijo sprašujem, na katerih področjih e, bodo delali. To je to vprašanje postavila tudi Pervonš. Ampak nekaj skrbi imam glede tega, da je komisija eh, spregledala to zavrnitev parlamenta. Komisija je preprosto ignorirala eh, to, kar smo ji posredovali in mislim, da bi nas to moralo vse skrbeti. Nasplošno mislim, da bi morali uh, biti pozorni, narediti korak nazaj. Parlament je že glasoval o tem, eh, torej stvari eh, se bodo začele izvajati, eh, uresničilo se bo to, o čemer smo glasovali. Dogovorili smo se o osnutku RTS, ampak kot smo slišali, so ti zavajajoči. Eh, sovražim take izjave, naprimer, da bi eh, vrednost vaših investicij lahko narasla ali pa padla. Eh, sam sem bil leta 1999 tudi vlagatelj in sem se naučil, da moraš tvegati in vložiti samo tisti denar, ki si ga pripravljen izgubiti. Gospod Ježek. Če želite, se lahko oglasite, ni pa treba. Gospod Makarti, zdaj imate več časa, ker vas prej ni bilo. Hvala, gospod predsednik. Eh, mislim, da je danes prišlo do nekaj napredka. Dva različna eh, vidika, vsaj da dve različni mneni, zakaj je treba eh, ta akt zavrniti. Prvi vidik je industrija drugi vidik eh, pa je stališče, ki ga ima večina tukaj med nami. In mi si želimo, da bi eh, ta uredba začela veljati po zastavljeni časovnici. Sven nam je dal zelo pomembne informacije in eh, te informacije kažejo na vprašanje, o katerih je še treba govoriti. Eh, v zvezi s tem. Sven je zagotovil te informacije tudi predstavnikom komisije že pred nekaj meseci. In to so uh, področja, ki so vprašljiva. Mislim, da se moramo zdaj vprašati naslednje. Če se bomo držali originalne časovnice in to je scenarij, ki ga podpiram sam, potem uh, se strinjam, da drugi najboljši scenarij, scenarij ni, ni dober in tudi izraz ni dober. Mislim, da potrebujemo smernice glede RTS in komisija nam mora danes razložiti, eh, v okviru kakšne časovnice bodo skušali ta vprašanja rešiti. Ali bodo skušali izvajati vse po prvotno zastavljeni časovnici. To me zdaj zanima. Sven Gigold je naslednji. Hvala. Najprej bi se zahvalil za pripravljenost za sodelovanje in iskanje rešitve. Rad bi povdaril tudi naslednje. Seveda nič ne koristi, da je parlament dodal dve eh, točki k originalnemu predlogu, pa to ni bilo upoštevano, ko gre za socialni in okoljske standarde in pa uh, opozorilo, opozorili mehanizem. Torej, ti dve stvari je parlament dodal, pa ste na nje čist, na čisto pozabili. In čeprav je bilo to na drugi ravni uh, zavezujoče, Eh, kar se tiče okoljskih in socialnih standardov. Eh, smo mi to prejeli, popravili, potem poslali, ampak to ste preprosto spregledali. In prav tako opozorili mehanizem. Mislim, da bi komisija morala upoštevati to, kar predlaga parlamentu v pogajanjih. Če tega ne upoštevate, pa imate težave v tem odboru, zato ker ta odbor resno jemlje svoje glasovanje. Mislim, da je bilo to splošno sporočilo našega eh, sodelovanja. Parlament eh, je vedno eh, prijazen do potrošnikov, do Evrope in ker nam je mar za potrošnike, bomo tukaj zelo ustrajni. In gospod Bernardino, če boste našli rešitev za problem, ki ste ga prikazali v grafu, potem uh, vedite, da smo mi pripravljeni eh, sprejeti tako rešitev. Eh, mora pa ta rešitev biti zanesljiva, mora prispevati k zaupanju. In zdaj smo spet podali svoje argumente, to ste videli že v osnutku resolucije, pa spet ni bilo vsebinskega odgovora, ne na resolucijo in ne danes. In gospod eh, Ježek, to me malo spominja na eh, centralni komitej, ki smo ga včasih imeli. Eh, ta komitej je vedno imel prav. Vse se govori, da je to uravnotežen kompromis in tako naprej. Ampak eh, mi eh, smo eh, ukinili centralni komite in se želimo pogovarjati. Ne želimo pa nekih dobrih izračunov in pa uravnoteženih kompromisov. Številke tukaj izgledajo slabo. Vi stvari prikazujete kot da bi bil tudi v slabih pogojih eh, možen dobiček. Ampak eh, temu preprosto ni tako. Podatki so zavajajoči in prosim, če popravite svoje številke in potem predlagate neko rešitev. Mi smo odprti za rešitve, ampak taka metoda centralnega komiteja pa eh, ne deluje. Mi smo se že v 90-ih letih naučili, da to preprosto ne gre tako. Mr. Berrigan, Mr. Uh, Prosim za kratke odgovore, gospod eh, Berigan. Mm, na kratko bom odgovoril, ne po kronološkem vrstnem redu, ampak eh, tako, kot se mi zdi primerno. Komisija želi eh, pravočasno do roka zaključiti z okvirom o PRIPS. Ne želimo motiti tega procesa, želimo si temeljitega, eh, celovitega okvira v okviru časovnice. In eh, tudi delamo na tem. No, ampak pri zakonodaji smo imeli tesne roke. Eh, so zakonodajalce temu pripisujeta veliko pozornost, zato so bili roki tako tesni in v okviru te tesne časovnice moramo narediti največ, kar lahko. Zato smo morali tukaj postavljati eh, prioritete. Ni bilo možno narediti vsega naenkrat. Svenu Gigoldu eh, bi eh, rad povedal, da je bil mandat eh, poslan nadzornim organom. Eh, ni šlo za pozabljanje, ampak preprosto za eh, postavljanje prioritet. Druga najboljša možnost, omenjali ste ta izraz, mogoče ni bil najbolj primeren. Eh, Eh, druga najboljša možnost je seveda slabša od prve, ampak še vedno je to bolje kot nič, eh, še posebej v luči eh, časovnice, ki smo si jo zastavili. Mogoče sem s svojo terminologijo ustvaril zmedo, ampak mislim, da je vseeno ta možnost boljša, kot da ničesar ne bi imeli. Mislim, da lahko tudi nedoslednosti odpravimo. ampak eh, lahko povem tudi, da ta druga najboljša možnost eh, ne bo eh, sprejemljiva vaš čas, saj bi potem delali na njenih izboljšavah. Gabriel je rekel, da so upoštevali to tesno časovnico, da to razumejo, mi to teže razumemo, ampak smo v okviru te časovnice vseeno skušali hitro delovati in naš cilj ni bil, da uh, roke premaknemo in uh, pri svoji izbiri zdaj tudi ustrajamo. Mi bomo skušali eh, stvari izvajati v okviru zastavljene časovnice, ne bomo je predstavljali. Eh, potem eh, komisija tudi ne postavlja pod vprašanje institucionalnih postopkov, vsi se jih zavedamo, imamo delegirano uredbo, skupaj moramo delati za to, da bo ta situacija uspešna da bo privedla do dobrih rezultatov, tudi če bo glasovanje danes negativno, eh, smo pripravljeni z vami še naprej sodelovati, zato da bi dosegli neke izvedljive kompromise, eh, upoštevajoč tudi vse vaše skrbi. Eh, podpredsedniku bo moral poročati o tem in videli bomo, do katere mere on sprejema te tehnične zadeve. Eh, potem zavarovalni stroški, obravnava zavarovalnic. Eh, vse to bo treba upoštevati. Še naprej bomo delali na teh področjih, zato da bomo našli kompromis, ne glede na eh, današnje glasovanje in ne glede na to, kako bo odločeno na plenarnem zasedanju. no, eh, ko sem uporabil besedo kompromis, nisem mislil političnega, ampak tehničen kompromis. To je kompromis, ki deluje eh, tehnično, na tehnični ravni. Seveda bi številni eh, radi delali za svoje koristi in ne za drugo stran, ampak ta kompromis je z tehničnega vidika sprejemljiv. Mi pa sprejemamo samo izvedljive kompromise, ne katerih koli kompromisov. Hvala. Gabriel Hvala, Gabriel Bernardino. Hvala. Naj se dotaknem nekaterih točk. Najprej izvajanje uh, in pa regulativni tehnični standardi. Eh, slišal sem eh, stališča komisije, nočem se spuščati v pravno razpravo o tem. Mislim pa, da bi morali vsi sodelovati, zato da se izognemo nepotrebnim pravnim negotovostim. Izvajanje brez RTS bo ustvarilo veliko negotovosti, veliko problemov. Mm, tudi za evropske nadzorne organe, eh, ko bo šlo za doseganje našega mandata in izvajanje našega mandata, namreč da imamo eh, pregledno zakonodajo, ki se dobro izvaja. Imamo zakonodajo na drugi ravni in tudi smernice če imamo samo eh, neka načela, bo zelo težko doseči dosledno izvajanje na notranjem trgu. Mm, zato bi si res želel, da bi sodelovali, eh, zato da se izognemo tem pravnim negotovostim. Potem druga točka, ki je bila omenjena, mm, tukaj naj povem, da smo pripravljeni sodelovati pri iskanju rešitev za vse te pomisleke, eh, parlament je izrazil skrbi na številnih področjih. Mi na tem delamo, skušamo zagotoviti eh, odgovore na vaše vprašanja in pa smernice. In prepričan sem, da eh, številni elementi v teh smernicah lahko eh, so tudi vključeni v regulativne tehnične standarde in lahko tako zagotovijo tudi boljšo pravno gotovost. kot je rekel John, lahko uh, se o tem še naprej pogovarjamo. Sven, eh, poznaš eh, me, veš, da se ne izogibam težkim tematikam. Če vam ne dajem odgovora glede vsebine, v tem trenutku je to zato, ker takega odgovora še nimam. Oglaša se Sven Gigol, če bi to prej povedali, potem ne bi postavil takega vprašanja. Dobro, res imamo različne eh, številke. Eh, to je tudi odvisno od eh, časovnice. Skušamo najti rešitev za vse možne scenarije. In skušali se bomo izogniti kakršnemu koli nesporazumu ali pa zavajajočim informacijam. Tega si res ne želimo. Mislim, da je to vse, eh, kar eh, imam povedati. Eh, naš namen pa je vse čas konstruktivno sodelovati in najti rešitve, ki bodo možne in izvedljive. Hvala. Uh, to... Hvala. Mislim, da bomo mi zdaj ocenili to izmenjavo mnen. Videli smo, da obstaja pripravljenost, da se vsi zavežemo iskanju rešitev. Eh, ta rešitev mora biti zanesljiva, izvedljiva, eh, pravno ustrezna. In za nas eh, je to edina možnost, druge možnosti sploh ni. Zahvaljujem se gospodu Bernardinu in gospodu Beriganu. To ni druga najboljša možnost, ampak je slaba možnost. Izboljšati moramo zakonodajo, zagotoviti moramo primerljivost. Tudi podrobnosti so pomembne. In uh, te opredeljujejo zakonodajno raven, ki je pomembna. Potrošnikom pa moramo vsekakor zagotoviti zanesljive informacije. Delati moramo torej na tej podlagi in na podlagi glasovanja, ki bo potekalo zdaj v odboru po vsej verjetnosti. Hvala. Zdaj pa drugi del te točke oziroma naslednja točka, točka enajst. Sam bi dal besedo spet poročevalki. Člane pa spodbujam naj eh, nadaljujo z prejšnjo razpravo in pa eh, naj razmislijo o tem, kako eh, naj bo oblikovana naša resolucija, da bo odražala vse eh, kar se dogaja danes, vse o čemer se tu pogovarjamo, ta naš dialog eh, bi moral biti tudi upoštevan. Mm, upoštevati pa je treba tudi to, da moramo zagotoviti eh, prave odgovore in zanesljive rešitve za pomisleke, ki so bili izraženi. Komisija in EU pa delata na tem, nista pa zagotovili konkretnih podrobnosti glede eh, teh točk. Prvoš želiš eh, spregovoriti? Lahko imamo tudi petminutno pauzo eh, ali pa se kar takoj lotimo naslednje točke. Euh, Hvala. Strani komisije in EOP smo slišali, eh, kakšen pristop imajo, dopolnjen pristop, ki pa si je v resnici zelo podoben. Eh, zagotoviti. Moramo, da bo celotna zakonodaja eh, najboljša in da bo lahko stopila v veljavo po zastavljeni časovnici. Naš odbor eh, mora ohraniti pritisk, zato da bodo izboljšani pogoji, pod katerimi bo ta zakonodaja stopila v veljavo 1. januarja 2017. In zato moramo danes povedati naslednje. Eh, in sicer več stvari. Ne sprejemamo teh delegiranih aktov. Druga stvar, ostajamo zvesti eh, duhu in pa črki tega, kar smo izglasovali na prvi ravni. In eh, zato se mi zdi, da amandmaja 4 in 5, še posebej peti predlog spremembe, eh, torej bi morala postati eh, predmet ključnega glasovanja med skupinami. Nekaj je tudi odstavkov v resoluciji, sicer izvorni resoluciji, ki se mi eh, zdijo, da bi lahko eh, pripeljali do soglasja, lahko bi tukaj odprli razpravo, ki bi potem sledilo glasovanje v odboru in pa na plenarnem zasedanju dve dopolnjujoči si točki obstajata. E, sama mislim, da bi bilo koristno se navezati, kot smo to naredili tudi v pismu, torej pismo, ki ste ga poslali gospod predsednik e, komisarju Hilu in zdaj komisarju Dombrovskisu. Torej, navezali bi se lahko na uh, to pismo, pa tudi na uh, uh, opozorilo glede kompleksnosti. Mislim, da bi bilo eh, koristno imeti to navezavo. Dva predloga sprememb tudi govorita o tem. In mislim, da bi se lahko eh, dogovorili vsaj glede enega takega predloga spremembe in ga izglasovali. Potem pa imamo še časovnico. Tukaj se nanašam na 15. in 16. predlog spremembe. Mislim, da bi e, morali biti pošteni zakonodajalci. Eh, danes pa ne moremo reči, eh, da eh, preprosto tega ne bomo dosegli in je stvar treba predstaviti. Ta zakonodaja je pomembna, pomembna je v kontekstu, v katerem se zdaj nahajamo, treba je zaščititi potrošnike, dokončati notranji trg in zagotoviti primerljivost. Mislim, da se moramo spet zbrati vsi za mizo in ugotoviti, kaj je treba spremeniti ko bomo imeli glasovanje na plenarnem zasedanju, bo lahko spet vložen predlog spremembe eh, ali pa bo podan predlog za eh, predstavitev glasovanja. Mislim, da bi morali se zdaj usesti za mizo in pogledati, kaj lahko spremenimo. In na tej osnovi bi potem eh, lahko skušali doseči čim večjo možno večino. No in če bi lahko bil umaknen 15 ali 16 predlog spremembe ali pa da bi se. Eh, Eles glede tega vzdržala, mislim, da bi eh, lahko dosegli kompromis v tem pravem duhu. Hvala. Also ich will um, zu den Änderungsanträgen. Rad bi nekaj povedal zveze z točkama 15 in 16. In sicer mislim, da če je, smo spremljali danes nastop komisije in tematiko druga najboljša možnost, potem lahko politično gledano, lahko pridemo samo do tega zaključka, da to ne more ostati tako. Namreč mi moramo ustrajati pri našem pritisku včeraj zvečer smo se v skupini ELS zelo dolgo pogovarjali o strateški poti, namreč kako ravnati, kaj narediti. Na začetku tudi sam nisem bil zelo prepričan. Po eni strani sem imel razumevanje za pot, ki jo je predlagala prvonž, bi pa rad jasno povedal, tako kot je povedal že kolega Peregan in imenoval drugo najboljšo možnost, O tem sem slišal že večkrat in sem si kar mislil, da bo komisija šla po tej poti. Zato se mi zdi, da je nujno ustrajati pri teh predlogih sprememb in menim, da moramo in da se bo s tem naša pogajalska pozicija bistveno okrepila. Sicer bi pa rad ponovil to, kar sem obema že povedal. Tudi mi V končni fazi ne želimo nobenih zamud. Želim si le, da ne bi v končni fazi končali v neki zmedi in druga najboljša opcija, kot je bila imenovana, je po mojem oziroma nakazuje to, da se bo vse skupaj slabo končalo. In zato menim, da moramo iti po tej poti, seveda mora najprej odločati o tem odbor. Če kdo drug gleda na zadeve drugače, naj povem, mi kot ELS želimo preprečiti, da bi nastala zmeda. In eh, moram reči, da me je nastop komisije pri tem samo še dodatno pripričal. Hvala lepa, gospod Kamal. Hvala lepa. EKR er je so podpisal dva predloga spremembe. Prvič, da bi omenili dopis, ki smo ga poslali komisiji, ta dopis pa je bil rezultat pogajanja v Evropskem parlamentu. Tu smo imeli kar nekaj časa, da smo pregledali zadeve in dosegli dogovor. Drugi predlog spremembe, to je neke vrste primerjalna vrednost oziroma benchmark. In Kolikor vem, je komisija soglašala, da se o tem še pogovarjamo. Torej, druga točka pa se nanaša na časovnico. Zavedamo se, da obstajajo različni odzivi eh, v zvezi s tem, kako se odzvati na zaskrbljenost, ki jo je izrazila industrija. Nekateri ljudje si ne želijo nobene zakonodaje, ampak naša skupina tu pravi, da moramo spoštovati načela in vse tisto, kar je bilo dogovorjeno na prvi ravni. Videli smo, kje smo se strinjali in kje ne. In s tem, ko želimo odlog, ne želimo, da se povsem pozabi na to zakonodajo, pač pa želimo, da se doseže odlog, da se upošteva mnenje ponudnikov skladov, ki menijo, da zadeve niso jasne za njihove vlagatelje in potrošnike in mislimo, da bi zato njihovo mnenje morali prisluhniti in prisluhniti mnenju strokovnjakov, ki so nam dali te informacije. Hvala lepa, gospod Ježek. Hvala lepa. Bojim se, da je edino, kar je danes jasno, to, da bi morali delegirano uredbo komisije danes v odboru zavrniti. Pozdravljam pripravljenost komisije, da bi delali čim bolj hitro za to, da bi poiskali neko drugo rešitev. Vendar pa danes komisija ni ponudila odgovorov glede vsebine. Zato je pravzaprav težko v tem trenutku oceniti, kakšne bodo še nesporazumi oziroma kakšna bodo nestrinjanja v prihodnje. Še zmeraj je odprta točka 16. Skupaj s kolegi smo uložili predlog spremembe 14, gre zgolj za uvodno izjavo, tam, kjer je govora o tem, da mora pogajalska skupina prositi komisijo, da oceni, ali naj bi izvajanje odložili. Če bi bila delegirana uredba zavrnjena, bi morali spet sesti skupaj, poiskati vsebinske odgovore in določiti časovnico za nadaljne delo. You, Hvala lepa, gospod Makati. Mi si želimo, da bi to začeli izvajati čim prej, ampak seveda je treba zadeve izvajati pravilno. Zeleni so zelo jasno predstavili problem, formula in metodologija, ki se trenutno uporablja, ne dosega tega, kar bi morala in to lahko prinese negativne posledice za naložbe. Problem je torej zelo jasen, Zdaj se ga moramo samo lotiti in to čim prej in na način, ki bo zadovoljil vse za to, da ne bo dodatne zmede pri zavarovalnicah oziroma še pomembneje pri tistih, ki bodo vložili svoj denar. Opravičujem se ob tem še za Mac, ki sem ga dodal pred vašim imenom. Gospod eh, Gigold. Gospod Gualter, najlepša hvala. Tu gre zdaj za razpravo, ki je delno sestanek pročevalcev v senci, delno sestanek koordinatorjev in delno javna izmenjava mnen. Zelo čudna razprava se mi to zdi. Izmenjava je pokazala, da smo imeli prav, ko smo nasprotovali eh, RTS. Nič vsebinskega ni bilo danes povedega, kar bi dokazovalo, da smo se motili. Škoda je, da se ne moremo strinjati glede nekaterih ključnih elementov. Mislim, da ni treba pisati, da bo prišlo do odloga oziroma zamude. Mislim, da bo rešitev veliki ziv. In mislim, da se vsi zavedamo, da bo to najverjetnejši rezultat. Mi Zeleni nimamo nobene težave, da to tudi jasno in glasno povemo. V običajnem postopku dela med poročevalci v senci bi običajno skupaj poiskali rešitev. Glede vsebine pa bi rad samo zaprosil vse kolege, naj si pogledajo naše predloge sprememb na čim bolj konstruktiven način. To niso bili razlogi, za nasprotovanje, za glasovanje proti. Eh, tudi naši predlogi sprememb mm, ne temelijo na nobenih predsotkih in dobro bi bilo, če bi imeli podporo. Skratka, zdi se, da imamo težavo med, dvemi, med dvema velikima skupinama in dobro bi bilo, če bi to razrešili. Ja, to bomo tudi poskusili narediti in imeli bomo kratek premor pred glasovanjem. FDD in NF. Dobro. Gospod Ferber. Hvala lepa. Po tem, ko sem sam dal enega od teh predlogov, bi rad povedal, da nam mora biti jasno, um, uredba PRIPS ne deluje brez delegiranih aktov, kajti ljudje, industrija mora vedeti, kako uh, bo stvar delovala, vedeti morajo, katera merila morajo preveriti. Tako da odbimo tukaj sedaj mm, nekaj nerazumljivega, 28 sistemov v posameznih državah in še tolmačenja uh, industrije, ki bodo rekli ne, ne, ne, tako to ne bo šlo v redbi in zato ne moremo uporabljati te zakonodaje. Če bomo zavrnili delegirano uredbo, se potem moramo vprašati tudi, kakšne posledice bo to prineslo. Gledam gospoda Bernardina in obstaja možnost, da bi gospod Bernardino, kjer je zdaj on, šef treh ESAH-ov, dejal, da Če se zadeva ne reši na druge ravni, potem bomo to naredili s pomočjo nekih smernic, vprašanj in odgovorov in potem se moramo vprašati tudi, kakšen je pa naš interes. Kaj ti nekako se bo potem ta vrzel zapolnila, zato moramo poskrbeti, da bodo zadeve tekle usporedno, sicer vse skupaj ne bo delovalo. Zato bi prosil, da bi morda skupina SD eh, lahko dosegla nek premik v interesu vseh nas, zasebnih vlagateljev, v interesu tistih, ki želijo izdajati te papirje na trgu, pa tudi zato, da bomo dobili nekaj, kar bo kompatibilno z enotnim trgom, ne pa nekaj, kar bo kompatibilno z 28 posamičnimi zakonodajami. Pomembni sta tako raven ena kot dve. Seveda se tu raven ena ne konča. Mi smo se o tem pogajali, tudi jaz sem soglašal s tem in to ostaja. Vendar pa ne moremo pustiti, da stopi v veljavo prva raven, ne da bi se dogovorili o drugi. In ne moremo tudi mm, pustiti predstavnikov industrije brez ravni dve, ki jo potrebuje za izvajanje. V mojem predlogu spremembe 15 sem zato predlagal, da to tudi dobi ustrezno podporo. Thank you. Hvala lepa, Prvonš. Želiš še kaj dodati? Oh, on va essayer d'avancer <laughs> et d'aller à l'essentiel. Crois... No, bomo uh, skušali napredovati vsi. Uh, smo zdaj pripričani, da je treba izglasovati ta ugovor. Komisija in EU pa se morata mobilizirati za to, da boste odgovorili na določene skrbi parlamenta. Prvič so te skrbi zelo povezane s tem, da se spoštuje eh, raven ena eh, v duhu in črki. Potem drugič, eh, točke, ki smo jih omenili v pismu, ki ste ga vi, gospod predsednik, podpisali in poslali komisiji, te točke morajo biti resno pregledane. Eh, računamo tudi na odgovor gospoda Bernardina, da niso še eh, dokončali eh, vsega in zato niso zagotovili končnih odgovorov. Želimo pa, da pridemo do dogovora, do glasovanja na plenarnem zasedanju. Nismo pa zadovoljni, če vse čas govorite samo, da se s tem ukvarjate in da delo poteka. Če do plenarnega zasedanja ne bomo imeli vseh odgovorov, ne bomo mogli podpreti RTS. Zadnja točka eh, pa zadeva upozorilo glede kompleksnosti. To ni vključeno v resoluciji. Mislim, da bi se skupine morale dogovoriti o tem, da se podpre en predlog spremembe, ki govori o tem. Vsak bo prevzel odgovornost eh, za glasovalni seznam. Rada bi predlagala tri stvari. Najprej glede 15. in 16. predloga spremembe. Eh, razumela sem, da ELS ustraja pri teh dveh predlogih sprememb. Gospod Ferber je tudi izpostavil razloge, zakaj ustraja pri teh predlogih, predvsem pri 15. 15. Eh, predlog eh, naredi to, da je 16. brezpredmeten. In mislim, da bi bila elegantna rešitev v duhu sodelovanja med nami vsemi. Eh, tudi pogodba nas k temu zavezuje. Torej, rešitev bi bila, če bi gospod Ferber eh, umaknil 15. predlog eh, spremembe v zameno za ustni predlog 16. predlogu, ki bi bil dopolnen na naslednji način. V angliščini bom prebrala. 16. predlog spremembe bi potem postal uh, Komisijo pozivamo, da razmisli o predlogu, da se preloži eh, datum izvajanja uredbe TNT, zato da se zagotovi eh, gladko izvajanje zahtev, ki so vzpostavljene v uredbi in v izvedbeni oziroma delegirani uredbi. No, in da se izognemo temu, da stopi eh, v veljavo zakonodaja na prvi ravni brez RDS, to pa je ustni predlog spremembe. Eh, to je ta dodatek. To mislim, da bi bil dober rezultat oziroma dobra rešitev. Pa še dve eh, skrbi eh, bi omenila, mislim, da bi se lahko tudi glede tega dogovorili v parlamentu. Najprej, da se mogoče sprejme predlog spremembe 5. Tukaj izpostavimo, da ne ugovarjamo zakonodaje na prvi ravni, ki jo je podprlo več kot 630 ljudi v tej hiši drugič pa, da dodamo 11. ali 13. predlog spremembe v zvezi z opozorilom uh, glede kompleksnosti. To bi bil moj predlog. Potem pa bi se morali vključiti v intenzivna pogajanja z EUP in komisijo. Hvala lepa. Mislim, da je predlog jasen. Predlagam pet minuten odmor, potem začnemo. Hello.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

Dobro, dragi kolegi, zdaj lahko začnemo z glasovanjem. Najprej preizkus. Glasujemo. Prosim, glasujte preizkusno. Now we have 58 and 57 voting. 57 vas je glasovalo. Še kdo? Dobro. Glasovanje, preizkusno glasovanje je zaključeno. And uh, we start with the draft motion. Zdaj pa že začnemo z osnutkom resolucije glede zavrnitve delegiranih aktov PRIBS. Eden pri SD je preveč. Prvi odstavek, prvotno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi odstavek, prvotno besedilo. Za? Proti? Vzdržani. Tretji odstavek, prvotno besedilo. Za? Proti? Vzdržani sprejeto predlog spremembe 16. 15 je bil umaknen. Z ustnim predlogom spremembe. And avoid application of level 1 without RTS being adopted in advance. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Četrti odstavek. Prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani sprejeto. In navedbe 1 in 2 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe ena za proti. Preverimo. Preverimo predlog spremembe ena. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Potem prvotno besedilo pri navedbi 3 za proti vzdržani sprejeto, 4, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto, navedba 7, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto, Preverimo. Glasovanje je odprto. Is rejected. Amendment 5. Zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverimo. Razmišljal sem o nečem drugem, tistem, kar še pride. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Predlog spremembe šest v dveh delih. Če bo kateri koli sprejet, bo to v celoti nadomestilo vodno izjavo 8. Najprej prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Za. Proti. Preverimo. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Za. Mhm. V bloku z 12, torej 9 in 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava C, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava D, prvotno besedilo za proti ustržani. Preverimo. Glasujemo. Očitno je to zdaj sprejeto, nekdo je glasoval proti, ampak očitno ne namerno. Torej sprejeto. Uvodna izjava C v treh delih, najprej prvi, ne, dva dela. Uhum, predlog spremembe deset v treh delih, prav je tako. Prvi del, predloga spremembe deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Preverimo prvi del predloga spremembe deset. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Ostalo je torej brezpredmetno. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani. Preverimo. 11. Glasujemo. Vote is closed. Is adopted sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti. Ne vidim rok, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 14 je kompatibilen. Ja, 14 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa uh mhm, -huh, gospod Balc. Uh, like um, an... Prosil bi za poimensko glasovanje. Vem, da potrebujemo 16 poslancev za to, ampak ELS je tu v celotni zasedbi, tako da mislim, da bi morali imeti poimensko glasovanje. To je prerogativ, zato bomo zdaj. Ja, to pravico imate. Zdaj bomo torej poimensko glasovali o celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 55 za, nihče proti, 3 vzdržani, zelo velika večina za zavrnitev tega delegiranega akta. tem smo poslali zelo močan signal v imenu parlamenta, zdaj pa se že zelo veselimo, da bomo čim prej začeli dialog s komisijo, ampak poročevalka še želi nekaj povedati. Eh, Hvala, gospod predsednik. No, celotno ekipo pogajalcev in pa tudi koordinatorje vabim, da čim prej lotijo dela, da Eh, čim prej ugotovimo, kakšni postopki bodo potrebni za to, da boste komisija in EOPA prisluhnili eh, pomislekom parlamenta. Doslej smo nekako se stvari lotevali precej formalno in načelno. Zdaj pa bo potrebno v zelo kratkem času, ki ga imamo na voljo, eh, jasno opredeliti, kaj je potrebno za to, da boste lahko EOPA in komisija pokazali dobro voljo in da nam bo uspelo najti rešitve. Eh, kajti konec koncev teh točk, ki so odprte, predvsem malo. Hvala. Hvala lepa, sporočilo je jasno. Lahko gremo na naslednje glasovanje in sicer proračun. Če se ne motim, bomo glasovali o mnenju. Kompromis A za proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo številko 13, glasujemo. Vote is, vote. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, preverimo številka 15. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 16 za. 16 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 17 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 18 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Številko 18, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti proti vzdržani. Ne vidim zelenih, torej preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani. Preverimo. Številka 30. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis C za, proti, vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 44 za proti vzdržani. Preverimo 44, glasujemo. Okay, now already we I should have told in advance. So vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 45 in 46 skupaj za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. Peti odstavek, prvotno besedilo za proti. Prvotno besedilo ostane, ker smo sprejeli 14. Torej vseeno bomo glasovali o prvotnem besedilu. Prvotno besedilo petega odstavka za proti. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 49 v dveh delih, najprej prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti. Preverimo 57, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, preverimo, 60, glasovanje se začenja, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, Glasujemo še o celotnem besedilu z dopolnitvami in popravki in sicer elektronsko. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 43 za, 7 proti, 6 vzdržanih eh, čestitke poročevalcu. Zdaj pa proračunske postavke in sicer Ekon 6457 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ekon 6462 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ekon 6458 za, proti vzdržani zavrnjeno. 6463 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno, 6, 4, 6, 4 za proti, vzdržani zavrnjeno, 6, 4, 5, 6 za proti, vzdržani zavrnjeno, 6, 4, 5, 5 za proti, vzdržani sprejeto, 6, 4, 6, 1 za proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani, zavrnjeno, še 4, 5, 1 za, proti, vzdržani, preverimo, še 4, 5, 1, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprijeto. In sicer z enim glasom večine. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, kompromis B za proti vzdržani sprejeto, 6454 za proti vzdržani sprejeto, 6453 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto, 6460 za proti preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Hvala lepa in čestitke poročevalcu. S tem lahko zaključimo naš današnji sestanek. Naslednji sestanek bo v ponedeljek 26. septembra ob 3. popovdan. Hvala lepa, sestanek je zaključen.